Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. Dobar dan vsem skupaj. Začnimo z zasedanjem. Najprej sporočilo eh, od eh, skupine socialistov sem prijela zahtevo po poimenovanju uh, novih odborov oziroma članov odborov in to bomo tudi uvrstili na ta zapisnik, če ni nobenih pripomb, štejem, da so predlogi sprejeti. In sedaj je na vrsti po dnevnem redu izjava sveta in komisije o sklepih sveta ECOFIN. In s tem dajem besedo ministru za finance Belgije, gospod Renders, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čisto preprosto vam lahko rečem, da je svet ECOFIN, ki je pravkar potekal v Bruslu, dosegal napredek in je sprejel evropski semester v smislu proračunskega usklajevanja in potrdil je tudi dogovor, ki je bil sprejet v trilogu med Evropskim parlamentom, komisijo in svetom O celotnem besedilu, ki se nanaša na finančni nadzor, imeli smo dve poglavitni razpravi, lahko rečem, na nek način smo temu rekli celo neformalni ekofin, eh, gre za eh, sklade za reševanje bank in tudi za obdavčitve. Glede semestra, evropskega semestra, lahko rečem, da gre samo za prvo fazo. Gre za poskus vzpostavitve novega proračunskega postopka in sicer na način, da bi se poglavitni podatki o proračunu držav članic predložili komisiji pred predložitvijo v nacionalne parlamente. Tu gre potem seveda za s tem povezana nova določila. In predsedstvo bo na vsak način poskušalo eh, še naprej podpirati in pospešiti izvajanje te pobude komisije. Toliko o tem, lahko se samo še enkrat zahvalim vsem, ki so sodelovali pri tem, tudi poročevalcem, ki so delali na tem, tudi komisija Mišel Barnier in njegova ekipa so bili zelo aktivni v tem. Tudi švedsko predsedstvo je storilo svoje in tako imamo to besedilo, ki nam bo pomagalo, da bomo s 1. januarjem vzpostavili novo strukturo. Mislim, da je to pomemben korak, ki nam bo veliko pomagal pri vzpostavitvi nove zgradbe, učinkovitejše finančne zgradbe in moram reči in podariti hkrati, da to ni že dosežen cilj, nikakor ne. To je šele začetek vsega, kar smo si zastavili in lahko rečem, da lahko pričakujemo še zelo dolge in poglobljene razprave, ker je to besedilo samo osnova, kot rečeno, in nimamo niti še določenega točnega koledarja vsega, kar moramo še storiti. Gre za formalno odločitev ekofina. Lahko pa rečem, da se lahko odvijajo tudi razprave o drugih eh, pomembnih zadevah, torej o prispevkih bank in potem obdavčitvi finančnih transakcij. Eh, gre tudi za davek za banke. To je bila zelo plodna razprava, iz katere smo lahko potegnili osnovne usmeritve iz tega pa lahko pričakujemo še nadaljne razprave z nekoliko podrobnejšimi zaključki. Vse skupaj se nanaša na potrebo po finančnem nadzoru, o čemer smo že govorili in dokončne rezultate teh razprav pričakujemo v naslednjih nekaj mesecih. Nekatere države so že uspele vzpostaviti sistem obdavčitve bank, eh, vendar se bomo morali podrobneje pogovoriti še z ministri za finance, ker pričakujemo, kot rečeno, tudi neformalni svet ob koncu tega meseca. Razprava je bila veliko bolj živahna, lahko rečem, na področju eh, obdavčitev finančnih transakcij. In eh, gre tudi za vprašanje zmogljivosti, da to sploh vzpostavimo, da izvedemo to vrstno obdavčitev in gre tudi za razprave, ki smo jih opravili tudi z drugimi partnerji. Kot veste, ob koncu mesta pričakujemo tudi pomembne razprave v okviru G20, imamo tudi pomembne partnerje z druge strani Atlantika in saj veste, vsi smo zainteresirani za ista denarna vprašanja, treba se vprašati, kako bomo določene stvari izvali v praksi. In eh, zato že vnaprej razmišljamo, kako se bodo uporabila sredstva nabrana z obdavčitvijo finančnih transakcij, ko se bomo enkrat dovorili o tem, kako se bo to sploh izvalo. Uh, Gre tudi za osnovne zamisli o tem, kako bi se iz teh sredstev financiral razvoj. In to je približno vse, na kratko povedano, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, gospod minister, za to podrobno obrazložitev in sedaj dajem besedo komisiji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sedaj sem sam na vrsti, da dodam nekaj besed k temu, kar smo slišali o poteku sveta. Ekofin, lahko rečem, da je bilo v to vključeni kar nekaj mojih sodelavcev, ki se jim zahvaljujem za to in uh, upam, da mi boste dovolili, da se z nekaj besedami obrnem tudi na pomembno strukturno ulogo, ki jo je odigral tukaj tudi Evropski parlament in moram reči, da smo Eh, bili tudi veseli vaše podpore, ki ste nam jo dali že v mesecu februarju, za razmišljanja o izvajanju poostrenega nadzora in lahko rečem, da smo potem nadaljevali z vašo podporo iz tedna v teden in poskušali vzpostaviti novo strukturo, vzpostaviti neko smotrno, pametno ureditev, Tako da sedaj že vidimo približno, kam pelje to. Želimo si namreč, da ne bi bilo nikakršne ne regije, ne področja, ne eh, načina finančnega poslovanja, ki bi lahko o, ušli nadzoru. In eh, zato bomo eh, seveda tudi parlamentu v nekaj tednih predstavili rezultate svojega dela in upamo, da bomo vredni vašega zaupanja moji kolegi, ki so mi tukaj pomagali, moram reči, so imeli zelo dobro sodelovanje s poslankami in poslanci Evropskega parlamenta. Imeli smo tudi zelo dobro sodelovanje z belgijskim predsedstvom. Lahko rečem, da je tudi gospod minister bil osebno zelo angažiran. Ne gre pa samo za sedanje predsedstvo, tudi špansko in švedsko predsedstvo sta prispevala svoj delež. Eh, gre za predlog komisije, ki je bil potem še dodatno nadgrajen in lahko rečemo, da je to prva velika lekcija, ki smo se jo naučili iz te krize. Eh, lahko vam samo zagotovim, da si je komisija zelo prizadevala, da bi vzpostavila te nove strukture, odbor za sistemska tvega je torej Evropski organ za sistemska tveganja, ki je očitno nujno potreben videti je, da je polovica bank, s katerimi imamo opraviti v državah članicah, bila praktično izven eh, zadostnega nadzora in to je seveda pomenilo tudi določena sistemska tveganja. Lahko se samo še enkrat zahvalim predsedstvu, parlamentu, vsem poročevalcem, ki so bistveno prispevali k razvoju teh prvih faz dela na gradni nove strukture. Videli boste, kako se bodo sedaj zadeve pospešeno odvijale iz tedna, od teden vam bomo predstavili nekaj novega in tako boste dobili predstavo, kam se te zadeve umeščajo. Potem je tu še pomembna razprava o finančnem sektorju, ko gre za to, kako porabiti sredstva, ki bi se nabrala z obdavčitvijo finančnih transakcij, eh, kako je z vprašanjem financiranja razvoja, vendar tu vedno povdarjamo, da ne gre mešati hruški in jabolk. Treba je začeti najbrž pri skladih za reševanje bank, o tem smo že govorili tudi pri svetu in eh, iz razprave izhalo, da eh, smo zadeve začeli vsi skupaj razumeti jasneje, da nam uspe zediniti se okrog eh, poglavitnih orodij, tako da bomo imeli vse neko začetno škatlo z orodji, da se lotimo reševanja finančnih vprašanj in pomoči bančnemu sektorju. In to seveda zadeva tudi druga področja. Preventiva je včasih veliko dražja kot eh, kurativa, to vemo tudi že na področju varstva okolja in podobno. Isto pa velja tudi za bančni sektor finančni sektor in zato bomo, kot rečeno, v prihodnih tednih predstavili neke vrste škatlo z orodjem, v katerem bo sklad za reševanje bank samo eno od orodij. In v mesecu oktobru vam lahko že obljubim, da bom predstavil sporočilo, v katerem bomo upoštevali tudi mnenja in razmišljanja parlamenta. Zakaj oktobra? Zato, ker gre za usporedni proces, eh, ko govorimo o obveznosti eh, dokapitalizacije, o uporabi teh eh, sredstev od davkov za banke, o tem, kako bi bili čim učinkovitejši, kako bi vzpostavili sistem, kjer nihče ne bi mogel uiti razvoju, da ne bo spet v kratkem situacija business as usual in da bomo vse te ukrepe združevali in nadgrevali med seboj tako, da bomo na koncu imeli kumulativni učinek. Podarek je torej na preventivnem delovanju, na preprečevanju prihodnih kriz in zato smo ravno začeli razmišljati o tem skladu za reševanje bank. Tudi Nemčija je podala zelo koristne predloge za koordinirani pristop k reševanju zadev ob upoštevanju konkurence in izogibanju dvojne obdavčitve. Razprava, kot je rekel tudi Didier Renders, je vedno eh, bolj zapletena, lahko pričakujemo še težje razprave, še zlasti na področju svetovne obdavčitve finančnih transakcij. Vsi se zavedamo, da je to eh, težavno vprašanje. Vsem se nam nekako zdi, da bi bilo na nek način pravično, da bi finančne transakcije obdavčili sicer na nek skromnejši način, Vendar moramo vsi skupaj poskrbeti, da bo ta svet pravičnejši, stabilnejši, da se bomo v njem počutili varnejše, kar danes seveda ni primer. Pred nami so torej veliki izzivi, tudi podnebni, prehrambeni, okoljevarstveni in jasno je, da to vrstne krize vedno najbolj prizadanejo najrevnejše države. Gre torej za zamisli, ki posegajo po daljnoročnih ciljih in strinjamo se, tako svet kot komisija, da bo s tem še veliko dela. Zaenkrat imate pred seboj šele prvo informacijo in na podlagi dela sveta ministrov bomo obdelali to vprašanje še naprej in prišli na dan s konkretnejšim predlogom za obdavčitev. Ne bom sedaj ponavljal tega, kar je povedal Didier render so stabilnosti o konvergenciji, veste, da obstaja posebna delovna skupina, tako imenovani task force, ki se ukvarja z, z analizo in eh, z razvojem proračunskih vprašanj. Eh, ravno ta skupina nam bo pomagala, da bomo imeli neke vrste evropski radar, da bomo lažje spremljali ekonomska dogajanja v Evropi. Seveda to delo poteka v sodelovanju med svetom in komisijo in eh, lahko rečem tudi, da je včeraj med kosilom Didier Render spozročil oziroma sprožil dve pomembni razpravi. Eh, govorili smo o nadzoru nad mednarodno ustanovo za računovodski nadzor in eh, potem smo govorili tudi o poročilu, ki ga bomo oblikovali in tudi predložili parlamentu. Prepričan sem, da bo to za parlament zanimivo. In eh, ne gre samo za ameriško-evropske odnose, to bo zelo pomembno besedilo, v katerem bomo usporedno primerjali ukrepe, ki so bili na eni strani sprejeti v ameriškem kongresu, na drugi pa tukaj v Evropi. To bo neke vrste primerjalna pregledna tabela, tako da bomo videli, kaj se dogaja trenutno v Združenih državah Amerike, kaj pa počnemo mi tukaj, kar seveda ne pomeni, da bomo kopirali njihove ukrepe, vendar je včasih dobro videti, kaj se dogaja tudi drugod. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo govornikom v imenu skupin. Eh, e hvala lepa, gospa predsedujoča. V imenu skupine EPP moram reči, da smo zelo zadovoljni eh, o dogovorom za Evropski nadzorni organ za banke. To je bistvenega pomena, Pri tem se namreč mnoge države obotavljajo, ampak zahvaljujoč močni komisiji in odločnemu svetu smo dosegli ta rezultat. Ta rezultat je dober. Dober je zaradi tega, ker upošteva dve, dva pomembna o, koraka za to, ker krepimo finančni nadzor v Evropi. In na ECOFIN-u so ravno tako razpravljali o davku za banke, ki morajo nekako prispevati k odpravljanju posledic krize. Eh, na okviru G20 se tudi pripravlja nekaj v tem smislu, vendar tam ni doseženega veliko napredka. In mislim, da sedaj tukaj prevzemamo pionirsko vlogo, kar je pravzaprav tudi naloga za Evropsko unijo. Eh, torej na področju uvedbe davka za banke. Če se tako odločimo, potem moramo biti koordinirani. Nekatere države že uvajajo to vrsten davek, kar pa ogroža enotni trg. Zaradi tega eh, prosim, eh, gospod Barnev, uporabite svojo inicijativo za zakonodajo in dosežite koordinacijo na tem področju v Evropu. Evropi. Če se za to odločite, vam bomo seveda pomagali, kar pa zadeva obdavčitev finančnih transakcij. Tukaj pa dejansko moramo veliko še postoriti, da eh, se ta tema uvrsti više na dnevni red G20. Se, sem pa proti temu, da bi to izvajali sami. Um, gospod Šul se zelo zauzema za obdavčitev finančnih transakcij, vendar ta prinaša s seboj prednosti, pa tudi slabosti. Re, rezultat tega bi lahko bilo izogibanje davkov. Gospod Udo Bulman za minuto in pol, izvolite. Komisar. Predsedujoči sveta, gospod komisar. Čestitke Evropski parlament vam je pomagal pri vašem delu, zato smo prišli do dobrega rezultata. Nažalost pa je treba povedati, da moramo pomisliti še na to, kaj treba storiti, kajti imamo še veliko odprtih vprašanj, nimamo še dobrega nadzora nad skladi Heč in zato pozivam obe strani, komisijo in svet, da ukrepata. Kajti brez ukrepanja ne bomo dobili dobrih, eh, dobre zakonodaje, dobrih ureb, kajti tudi vsi, ki poslujejo v Evropski uniji, morajo spoštovati ista pravila, tudi če so drugod, če ne bomo mi na slabšem. Moramo se potruditi za izboljšave, zato da bomo poskrbeli, da ne bo več. Eh, črnih ovac, uh, ovc, če ne, ne bomo imeli dobrega rezultata. Če ne bomo dobili dobre zakonodaje, potem bo Evropa popustila pred lobby in potem nam ne bo uspelo. Omenili smo davek na bančne transakcije. Evropska unija čaka na odgovore z vaše strani, ne morete tukaj enostavno priti in 27 državam članice reči, nič nam ni uspelo storiti, doseči, ukrepati, moramo zato, moramo skupaj z državljani načrtovati nove korake, nove ukrepe in zato prosim, da pomislite na to, kaj boste skušali doseči na vrhu G20. Merci, <clears throat> merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi komisiji in tudi belgijskemu predsedstvu, ker so pomagali pri temu, da bi pospešili zadeve okrog finančnega nadzora v Evropi. V preteklem decembru je parlament že podaril, da se pod krinko boljšega nadzora dogajajo v bistvu povsem druge zadeve, da prihaja do nekih posebnih ukrepov in tako naprej, ampak na podlagi skupnih prizadevanj, dobrega sodelovanja med vsemi institucijami in med vladami držav članic, mislim, da je prišlo do dobrih rezultatov, še zlasti pri izogibanju sistemskim tveganjem in dobro je, da imamo pilota v letalu, Eh, in moram reči, da smo pravzaprav lahko na nek način zadovoljni, vendar moramo nadaljevati s tem bojem in moramo nadaljevati po sektorjih. In eh, mislim, da je ta parlament še vedno predan sodelovanju na tem področju. Treba je delovati skupaj tudi z obstoječimi finančnimi institucijami in agencijami, tudi Eh, sodelovati s kompenzacijskimi skladi in zavedamo se, da ta naloga ni preprosta, da moramo imeti močan notranji trg z ustrezno koordinacijo, z ustreznim nadzorom, da bomo preprečili razne finte, kot je rekel tudi gospod predsednik na tem področju. Najlepša hvala, gospod Gigol, dve minuti in pol. Ja, zunächst mal, ähm, war das. Najlepša hvala. Najprej treba povedati, da gre za zelo pomemben trenutek za Evropo, da smo dosegli dogovor v zvezi z nadzorom. Zato se moramo zahvaliti belgijskemu predsedstvu, komisiji, gospodu Barnieju in kolegicam in kolegom z različnih političnih skupin. Zelo dober napredek smo dosegli in zato moramo ukrepiti skupaj. Na notranjem trgu moramo poskrbeti za stroga pravila in mislim, da smo na pravi poti na, v zvezi z nadzorom nad proračuni v državah članicah. Mislim, da smo tukaj dosegli napredek, imamo predloge strani komisije, pričakujemo pa tudi nove predloge na področju koordinacije v makroekonomiji. In še nekaj v zvezi z davki na bančne transakcije. Strani komisije smo slišali različna mnenja. Na eni strani imamo gospoda Barosa, gospoda Barneja, ki podpirata to idejo. Po drugi strani pa imamo nasprotna mnenja, zato prosim, da delujete enotno, da govorite z enim stamim glasom. Ne, mo, ne gre, da gospod Šimeta pripravi poročilo, ki kažejo na dejstva, ki so v nasprotju s tem vidimo tudi študijo v Evropskem parlamentu, ki je v nasprotju s tem, kar je povedal gospod Šimata. Ne vem, zakaj ga ni. Veliko krat smo že, že kritizirali v Evropskem parlamentu. Mislim, da bi zato moral sodelovati v tej razpravi. In še nadaljne vprašanje. Če potem obstajajo različna stališča, je to treba pregledati. Bo komisija resnično pripravila predlog pobudo ali pa bo enostavno ostalo pri dokumentu. To ni dovolj. Sklep sveta je v pripravi za G20 in to ni dovolj. Ne vem, zakaj so ta, te predloge zavrnile velike države, velik, eh, Velika Britanija, Španija in Švedska. V Španiji so na oblasti. Socialisti mogoče bi potrebovali tukaj več doslednosti med vašim predsedstvom in prejšnjim španskim predsedstvom. Tudi strani ljudske stranke bi radi slišali bolj jasno stališče. Vi ste kritični do davka na bančne transakcije, vendar pa je večina v vaši bližnji skupini za. Torej, v tej situaciji potrebujemo enotnost, moramo delovati skupaj, če ne, nam državljani ne bodo več verjeli. Na eni strani imamo vrševalne pakete, na drugi strani pa ne bomo poskrbeli za to da bomo preprečevali špekulacije. Gospa Swinburn, ena minuta trideset. Najlepše hvala uh, belgijskemu predsedstvu za dobra pogajanja in dober nadzor strani, stali, strani gospoda Brneja. Vendar, eh, glede obdočitve finančnih transakcij bi rekla naslednje. Ogromno časa sem porabila, da sem pozivala k raziskavam na tem področju in ICOFIN eh, se je v bistvu osredotočil ravno na to. Na eh, sestanku so uporabljali izra, analize in številke. Vendar, če se ugotovi, da bi na koncu eh, država, ena od držav zbrala 70 odstotkov vseh svojih eh, davčnih prihodkov iz tega eh, vira, potem obdavčitev finančnih transakcij ni nekaj, kar je za njo smiselno na koncu bodo ta davek eh, plačali da, davkoplačevalci in eh, penzionisti, ki računajo na donose iz svojih naložb. Če ne bi bil cilj spremeniti obnašanje bank, potem ne smemo pozabiti na eh, celoten finančni sistem. Namesto, da spremenimo sistem in zahtevamo splo, vse evropske davke, potem bodo proti temu mnoge države. Moramo uh, okrepiti šibke javne finance v vseh državah članicah in jim omogočiti, da uporabljajo svoje finance tako, kot se jim zdi ustrezno. Monsieur... Hvala in sedaj uh, gospod Portas, eno minuto in 2030. ECOFIN se je odločil, da bo vzpostavil evropski semester, da uh, je treba uvesti koherenco pri evropskih gospodarskih in finančnih politikah. Moje vprašanje pa tukaj pa je, kje je tukaj demokracija? Vse lepo in prav koordinacija, vendar eh, prav gotovo je pri tem treba predvsem se ukvarjati ne s tem, kako se izogniti deficitu, ampak kako ustvariti nova delovna mesta. Prav gotovo ne želite situacije poslabšati. Nekateri ukrepi so mi zelo všeč, po drugi strani pa mi je nerazumljivo, zakaj lahko Brusel odloča o tem, kako bodo države članice izpolnile obljube svojih državljanom. Na ta način se zmanjšujejo pristojnosti nacionalnih parlamentov. ECOFIN se tukaj ne odloča le o kratkoročnem pristopu, ampak o smernicah za vse nacionalne proračune. Slišal sem. Uh, predsedujočega iz sveta, ki je rekel, eh, ne bom se ukvarjal z podrobnosti, tudi prav, ampak glavne smernice morajo postaviti države članice oziroma njihe vlade skupaj. To pa ne pomeni, da Nemci govorijo Grkom, kaj ne naredijo. To se nikoli ne bo obneslo, pa niti v obratni smeri. Države članice ne bodo dovolile, da jim ukradete proračunske pristojnosti. Najlepše hvala, gospod in Hans-Peter Mater, naslednji minuto in pol. Teh. Ich möchte Ihnen komplimenten. Gospod komisar, najprej vam dal kompliment. Izkazalo se je, da želite, vendar pa vprašanje se glasi, če to smete prosim vas, da si zelo prizadevate za to, da boste čim bolj transparentni za naše državljane, da boste sprejeli pravila za to, da postavimo osnovo za napredek. Mislim, da moramo pojasniti to, da zakaj so finančni trgi dosti bolj kritični in eh, strogo urejeni v ZDA, kot tukaj v Evropski uniji. Potrebujemo jasne odgovore na to, kako boste rešili problem bank v senci, kako boste ukrepali. Potrebujemo tudi jasna stališča v zvezi z eh, lastnim zasebnim kapitalom. Seveda komisija veliko govori o tem in kako boste storili za to, da ne bo zopet prišlo do kreša in pa seveda um, kaj boste storili v primeru manjših bank. Imamo banko Hipo Adria, kjer izdajajo kredite, s katerimi so zadolžitve tako visoke v Avstriji, da smo na poti v situacijo, kot je Grčija. Kaj boste storili, da se ne bo cela Evropska unija postala takšna kot Grčija. Gospod Gozes, dve minuti. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, d'abord je voudrais. Gospa predsedujoča, gospod komisar, seveda se zavedamo dobrih rezultatov, ki so bili doseženi, vendar kot je bilo rečeno, tudi parlament je pri tem odigral svojo vlogo in tu gre tudi za določene izjave eh, koordinatorjev, od katerih smo slišali, da potrebujemo več Evrope tudi v tem primeru. Mislim, da ste iznašli zaenkrat dobro rešitev, vidi se, da so tudi odbori dobro sodelovali s komisijo in tudi finančne službe so storile svoje in upam, da bomo res na podlagi tega imeli boljši finančni nadzor. In v končni fazi gre ne samo za finančni nadzor, temveč tudi za kredibilnost, verodostojnost Evrope. Sicer se bodo drugi spraševali, kaj končno počne ta Evropa, ali sploh zna stopiti skupaj in ta kredibilnost Evrope je pomembna tudi do naših eh, mednarodnih partnerjev, ne samo do Združenih držav Amerike. Finance so v Ameriki seveda uh, urejene drugače in nekoliko se tam finančniki bojijo Evrope, če lahko tako rečem, zaradi pravne nejasnosti. In zaradi tega se tudi sprašujejo, zakaj ne storimo kaj konkretnejšega v zvezi s tem. Naša zakonodaja mora biti sicer dokončna, vendar po potrebi tudi spremenljiva. In ne moremo se kar tako na lako pogovarjati, no, če nam to besedilo ni všeč, ga bomo pač spremenili. Zato vas lepo prosim, gospodje ministri, zagovarjajte me danes popovdne, ko bo potekal pomemben trilog, ko bo šlo za alternativne rešitve. In lepo vas prosim, pozivam vas k čim hitrejšemu reševanju teh problemov. Prepričan sem, da lahko z osebnim angažmajem, z veliko predanostjo, nekaj naslednjih tednih dosežemo veliko. In velik uspeh je že to, da je bil pri Ekofinu dosežen ta dogovor in lahko vam zaupamo še naprej, da boste iznašli dobro rešitev. Najlepša. Hvala sedaj pa gospa, podimata minuto in pol. Pedre, kirje Pitru, pri hresine se pofasi tu Ekofin, se sindiazmo vežmeti simfonija je ja, ena na... Ja. Gospa predsedujoča, na ECOFIN-u so govorili o učinkovitem finančnem nadzoru. To so zelo pomembni koraki na področju skupne gospodarske politike. Imamo tudi skupne cilje. Ne smemo ostati pri tem, da govorimo o tem, da moramo strožiti nadzor nad finančnimi trgi. Moramo oblikovati nov finančni model za to, da zagotovimo gospodarsko rast in polno zaposleno za naše državljani potrebimo, potrebujemo uravnovešenost, torej finančno disciplino, po drugi strani pa potrebujemo dovolj sredstev za to, da zagotavljamo zaposlovanje in gospodarsko rast. Pritegniti moramo naložbe iz zasebnega in javnega sektorja in poskrbeti za to, da bodo tukaj sodelovali vse države članice, da ne bo prišlo do eh, socialnih razlik. Porazdeliti pa moramo tudi stroške za oživljanje gospodarstva. Obdavčenje finančnih transakcij bi bila tukaj dobra ideja. Evropska unija mora postati vodilna. Tukaj smo že dobro ukrepani področju boja proti podnebnim spremembam in tako moramo ukrepati tudi na področju finančnih trgov na mednarodni ravni. Minut. Hvala lepa in sedaj za eno minuto gospod Rod. Support. Hvala. Hvala komisiji in svetu za opravljeno delo. In pri tem pa obstaja nekaj problemov. Podpiramo koordinat ti koordinirano eh, stabilnostno raven, ko pa govorimo o obdavčitvi finančnih transakcij, je to nekaj popolnoma drugega. V vsakem primeru bi to moralo biti globalno, če se želimo izogniti izogibanju davkov in mora vključevati vse transakcije. Če tega ne naredimo, potem bodo trgi postali manj likvidni in bolj unetljivi. Imam nekaj vprašanj glede davkov. Če je namen pridobiti denar za globalne cilje, kateri deli eh, bodo eh, razdeljeni in kdo bo za to odgovoren. In če imamo davek za poseben namen, kdaj bomo videli, kdaj smo zbrali dovolj. In na koncu ključno vprašanje je, kdo bo pobiral ta davek, države ali Evropska unija. Če bo to počela Evropska unija, In če je nuja daleč od svojih državljanov, kako bomo potem preprečili, da bi se stalno davki povečevali? V realnem svetu dovolj ni nikoli dovolj, ko gre za potrebe politikov po dodatnih sredstvih. Najlepše hvala, gospod Rod. In uh, eh, sedaj Dirkjan Eping, eno minuto. Meneer Reinders, ik hoop dat alles goed met u uh, gaat. Uh, wat... Najlepše hvala za besedo. Pozdravljam tudi. Um, kolega Rena, ki je ravno kar prišel. Glede davka za banke bi rekel, da mu načeloma ne nasprotujem, kot da bi vsi pričakovali neko, nek avtobus, ampak dejansko želijo vstopiti nad avtobus, ki gre v drugo smer. Ta davek je odvračilen, namreč. Eh, odvrača od finančnega poslovanja, kot je to jasno pokazala tudi situacija na švedskem. Nekako bi bilo dobro, če zamrznemo ta projekt in ga damo za dolgo časa na let. Po drugi strani pa so tudi tisti, ki zahtevajo od komisije, da poda predlog na obdavčitev finančnega poslovanja oziroma finančne dejavnosti. Um, zaradi tega bodo šli ljudje na ulici. Gospod Karas, dve minuti. Gospod predsedujoči svetu, gospod komisar, gospa predsedujoča. Najprej bi rad dejal, da obžalujem, da na tako zelo pomembnem ekofinu, kot je bil včerajšnji. Potekajo tako pomembne razprave istočasno, kot je predstavitev predsednika komisije o stanju Evropske unije. Skupaj moramo oblikovati in koordinirati najpomembnejša vprašanja v Evropski uniji. Mislim, da je bilo napak, da sta oba tako pomembna dogodka potekala istočasno. Brez odločitve Evropskega parlamenta nam ne bi uspelo doseči tega napredka. dosegli smo zelo močne ukrepe in to zaradi dobrega sodelovanja med Evropskim parlamentom in belskim predsedstvom s podporo komisije. Zato bi se rad zahvalil. Želimo evropeizirati razpravo o proračunih, vendar pa moramo biti jasni pri tem, da bomo resnično kaj dosegli na tem področju, če bomo okrepili gospodarsko in socialno politiko in da bomo tudi davčno in proračunsko politiko evropezirali, ne pa samo koordinirali. Seveda moramo nadzorovati banke, vendar pa moramo zastaviti evropske cilje na področju um, Evropske monetarne unije. Gospod predsedujoči svetu, vi ste dejali, da je šlo za prvo resno razpravo. Že leta razpravljamo o tem, zastavljamo vprašanja, sprejemamo resolucije. Enkrat eh, hodite na vrhe G20, enkrat tja pošljete komisijo, radi bi vprašali, kakšna je osnova za merilo, kakšen je procent, kdo bo dobil dobiček. Prosim, oblikujte, oblikujte projekt in potem bomo razpravljali naprej. Eh, gospod predsednik predsedujoča komisar seveda se eh, zavedamo potrebe po eh, evropskem semestru in mislim da je to pozitiven premik vendar pa je to le del celote bistvo je da se začne gospodarska rast in delovne, nova delovna mesta kot, obravnavati kot eh, nekaj, kar je prednostno. Ne smemo pozabiti na um, dolg, zadolženost držav in druge probleme na monetarnem področju ne smemo stalno razmišljati samo o sankcioniranju, to je nevarno in strinjam se z gospodom Brnejem, da tukaj mora komisija nati pravo pot. Eh, zahvaljujem se za vse, kar je bilo narejeno pri um, urajanju nadzornega ustroja v okviru Evropske unije in mislim, da so doseženi dobri rezultati um, in mislim, da so v interesu uh, evropskih državljank in državljanov. Sedaj pa potrebujemo program, eh, dnevni red, uporabiti moramo enako metodologijo kot v vseh drugih temah, če želimo doseči uspeh. In komisiji eh, bi rekla, da ko gre za reševanje bančne krize in eh, sistemska tveganja na čezmejni ravni, pri tem moramo upoštevati evropsko dimenzijo te problematike. In ne na zadnje, zelo pomembno se je odločiti za dnevni red eh, na sestanku G20, eh, če ne želimo izgubiti bitke proti izogibanju davkom, eh, davčnim utajam in če želimo sodelovanje z bančnim sektorjem žal ste prekoračili čas za govor in vas moram prekiniti sedaj pa gospa ford e, strinjam se z dogovorom o e, nadzornem ustroju Evropske unije. Vem, da je bilo težko doseči ta dogovor. Imamo uh, krhko ravnotežje med eh, odgovornostmi na nacionalnih vlad in sistemskimi tveganji. Kot, so, eh, kot je rekel komisar, to je le prvi cegel v zgradbi, ki jo gradimo. Prav gotovo ni dobro, da države članice se dogovarjajo o mednarodnih standardih na nje pristajajo, potem pa jih doma ne izvajo. In res upam, da bo to vse v skladu z mednarodnimi pravili. V razpravi so eh, mnogi rekli, da mora biti eh, vodja ECB eh, e pravzaprav tudi vodja Evropskega organa za sistemska tveganja. Slišali smo, da obdavčitev finančnih transakcij pripelje Evropo v prepad in upam, da bodo uh, politiki prisluhnili ljudem. No, madame Okoni, pour deux minutes. Gospa Okoni, dve minuti. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča, gospod minister, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Kot smo že slišali od drugih, je včeraj slišali že v predstavitvi stanja Evrope, da potrebujemo več Evrope. In še zlasti to velja za to področje, da bomo izravnali nepravilnosti in neenakosti na finančnem trgu. Mislim, da se s tem lahko strinjamo vsi, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajamo. In pripričana sem tudi, da so države članice dojele, kako pomembno je, da so finančne službe in ustanove sicer drzne, vendar tudi odgovorne. In ker ne moramo računati, da so vsi sami po sebi odgovorni, potrebujemo strožji nadzor in zato sem vesela, da je prišlo do teh eh, dogovorov med svetom in komisijo. To je zelo dobra novica in pričakujemo, da bomo v prihodnje tudi v tem parlamentu slišali še več o podrobnostih. Gre tudi za to, da moramo uskladiti svoje proračunske in ekonomske politike. Moramo se lotiti proračunskega federalizma, tudi ekonomskega federalizma, če hočemo iti skupaj naprej tudi finančni nadzor je pomemben, vendar mora biti ta nadzor vseeno tak, da bo mogočal proračunsko avtonomnost. Države članice morajo torej po tem predlogu predložiti komisiji vsako leto eh, svoje predloge proračunov. Vendar mislim, da je tukaj treba videti nekoliko več, kot je samo zapisano v tem predlogu predlogu. Moramo imeti celovitejšo strategijo, povezano tako z ekonomsko politiko kot z industrijsko politiko, vendar pri tem ne smemo izpustiti socialne politike. In zato je pomembno, da smo vsi skupaj, tudi nacionalni parlamenti, predani k reševanju teh vprašanj in zato vas pozivam, da date tudi temu parlamentu odločilno vlogo pri oblikovanju evropske ekonomske politike in zato hočemo imeti tudi večjo učinkovitost. Predsedujoča prekinja govorico, gospod Sančez prezedo za minuto in pol. Da, eh. Gospa predsedujoča, čestitam predsedstvu za to, da so sprejeli kompromis med parlament na svetovni komisiji v zvezi s tem svežnjem. Španskim eh, predsedovanjem smo sodelovali kot tudi z belgijskim predsedstvom in s tem delom smo dosegli zelo dobre potezne obveze na področju finančnega nadzora zelo pomembno, da smo sprejeli tudi evropski semester od naslednjega leta naprej. Vendar pa je to dosti bolj pomembno kot samo časovnica in zahteva parlamentarno razsežnost. Treba je tudi doseči reformo o finančnem in gospodarskem upravljanju. Treba je tudi ustvariti gospodarsko in socialno unijo, ki jo potrebujemo. Potrebujemo tudi evropski sistem za preprečevanje kriz. Ta mora biti dosleden in verodostojen. V skladu mora biti z gospodarskim oživljanjem in preprečevati tveganja, upoštevati mora preprečevanje finančnih bremen in izkrivljanje notranjega trga. Zato se moramo skoordinirati med seboj tudi znotraj G20 čakamo na komunikacijo komisije, ki bo upoštevala davek na bančne transakcije, zato da bomo s tem omilili krizo na finančnem trgu in skupaj sredstvi lahko dosegli cilje eh, tisočletja. Hvala lepa. No. Hvala lepa, gospod Sanchez, in besedo za eno minuto in 30 dajem gospodu Skinnerju. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Gos eh, da Ren in Parnje res se vam zahvaljujem za vašo podporo k nadzornemu paketu. Končno nam je uspelo spraviti ga skozi. Vendar pa upam, da boste bolj produktivni in hitrejši pri izvajalnih ukrepih. Veliko pozitivnih stvari, pa tudi negativnih je, ki bi jih lahko danes omenil. Omejil se bom na to, kar smo dosegli in kar pričakujemo. Evropo in evro je treba rešiti tako, da imamo zakonodajo, ki bo izboljševala rezultate in istočasno zagotavljala varovalke. Ne smemo biti samo uničujoči. Mednarodni tokovi so tukaj bistveni in Evropska unija mora odigrati glavno vlogo pri postavljanju svetovnih standardov. Problem pa je, da če mislimo, da postavimo standarde samo v Evropi, je to dovolj. Ne, tukaj se zelo motimo. Zaradi tega. Eh, to, kar je rekel gospod Barnje, o, eh, da se pripravi Eh, meza za primerjavo med eh, evropsko in ameriško zakonodajo. Mislim, da je to zelo dobra zamisel, da bo to zelo korisno in lahko se vprašamo, kje pa smo pri eh, čezatlantskem gospodarskem svetu, kako se vodi ta dialog, kam bomo šli v prihodnosti. Pred nami so težave, ki jih ne moremo rešiti sami. Lepše hvala, gospod Skinner, sedaj pa gospod Von Kokt eno minuto trideset. Drage kolegice in kolegi, res je, da smo slišali o evropskem semestru, slišali smo tudi mnenje konfederalistov, ampak ustajevanje politike je eno vprašanje, dejansko ukrepanje pa spet nekaj drugega. In še zlasti, če to gledamo v luči gospodarskega razvoja. Strogost se nalaga vsej Evropi in že vidimo prve učinke. E, Španija in Irska imata vedno več e, težav. Vidimo tudi, kaj se dogaja s finančnimi ustanovami in zato tudi vidimo, kaj se dogaja z evropskim in nemškim razvojem, stabilnostjo nasploh. Na naslednjem neformalnem ekofinu pričakujemo še resnejše odločitve in to v času, ko se večina držav že srečuje s proračunskimi težavami. Zato smo že slišali tudi številne kritike glede prispevkov, nacionalnih prispevkov v proračun Unije. Slišali smo tudi mnenje Francije včeraj in treba je upoštevati tudi socialne partnerje, tudi socialne vidike te krize in dokler svet in komisija ne bosta tega upoštevala, vi sodelujete kot piromana. Treba je upoštevati mnenje državljanov in njihovo dejansko vsakdanje življenje. In, dragi kolegice in kolegi, je treba povisiti tudi na krepitev pakta stabilnosti in rasti, ki je doslej bil samo velika politična napaka. Najlepša. Eh, hvala, sedaj gremo na postopek, ujemite mojo pozornost, tako imenovani Catch the Eye in tako je na vrsti gospod Nitras za eno minuto. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Veseli me, da smo dosegli ta kompromis o sistemu nadzora uh, skrbnega poslovanja na makroravni finančni sektor v Evropi potrebuje to vrstne mehanizme in ravno tako sem uh, vesel, da tukaj izpostavljamo ulogo Evropske centralne banke. To bo prav gotovo povečalo našo varnost. In tudi, če bo ta Evropski organ za sistemska tveganja uh, nam postavil neko vodstvo za prihodnost, bo to zelo dobro. Uh, Evropski semester se mi tudi zdi korak v pravo smer. Skrbi za koordinacijo politik in tudi za stroške, ne le za usklajevanje davkov. Ravno tako bo izredno uh, pomemben uh, sistem uh, nadzora uh, financ na nacionalni ravni. Uh, v smislu zmanjševanja deficita. Na ta način pomagamo državam. Gospod Hutas, eno minuto. Stimați colegi, nu doar pactul de stabilitate și creștere are nevoie... Mm, Najlepša hvala. Menimo, da je treba reformirati veliko več kot samo pak stabilnosti in rasti. To je posebna značilnost Evropske unije, ki ni več vzdržna v tem času in moramo poskrbeti za ustrezni nadzor. Evropa ni uresničila pričakovanj svojih državljanov. Deset odstotkov evropskih državljanov je brezposlenih, še več pa jih trpi posledice finančne krize. Treba je poskrbeti za oživitev gospodarskih tokov in s tem postaja potreba po nadzoru nujna. Vse te zadeve pa so med seboj tesno povezane in še zlasti povezane z vprašanjem enotnega notranjega trga in enotne valute. Zato podpiram nadzor tudi preko ustanovitve organa za nadzor nad tveganjem. Gospa Figueredo, za eno minuto izvolite. Najlepša hvala. Moram vam povedati, da se mi zdijo včerajšnje odločitve nesprejemljive. Zdi se nam, da spet nekomu dajemo proste roke, da si bo ustvarjal nenadzorovane dobičke. In če bomo imeli obdavčitev finančnih transakcij, se bo zgodilo samo to, da bodo ljudje uporabili izgovor, krizo kot izgovor za to, da bodo izpustili podbijali osnovne vrednote demokracije in to bo prizadelo tudi nacionalne proračune. Lahko vidimo, kaj se dogaja že sedaj. Že pakt stabilnosti in rasti na nek način zavezuje roke našim oblikovalcem ekonomskih politik. In mislim, da taka kriza ne more biti opravičilo za poseganje v suverenost držav članic. Države članice imajo svoje vlade, ki morajo biti odgovorne za sprejemanje ekonomskih in drugih politik. Zdi se mi, da je to, kar prišlo samo do uh, očitnega in vsem vidnega vpliva lobijev, ki že tako ali tako delujejo v zadju. In bojim se, da bodo ta prizadevanja še nadalje naraščala v Evropi. Najlepša hvala, gospa Jankosari, za eno minuto, izvolite. Puhemes, kitos puhevorosta. Vjela... Najlepša hvala, ker ste mi dali besedo, predsedujoča. Pred nekaj leti smo bili priča skrajnim liberalistom, ki so vedno govorili, da je treba vse prepustiti prostim tokovom na prostem trgu. Sedaj pa ugotavljamo, da je zelo pomembno imeti več nadzora na finančnem trgu. Pomembno je, da se tega zavedamo, da odpravimo obstoječe napake, da tudi odpravimo napake, ki izhajajo iz ponarejenih statističnih podatkov. Reforma je tukaj ključna beseda. V to sem prepričana. Dejansko je res, da smo se tudi s to krizo uspeli razvijati, da imamo konkretne rezultate in tudi naša kredibilnost je večja. Najlepša hvala. Sedaj pa dam besedo gospodu Banje v imenu komisije in potem šele bo na vrsti gospod minister v imenu predsedstva. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala vsem med vami, ki ste se oglasili. Tukaj gre res za kolektivni rezultat, za skupni dosežek na področju povečanja nadzora. Slišal sem tudi gospo Ferrero, vem, kaj je mislila s tem, ko je rekla, da so naši državljani razburjeni, zaskrbljeni, ker je ta finančna kriza nujno povzročila tudi socialno krizo in tega se zavedamo. Treba je storiti nekaj za naše državljane. Odgovorni smo jim, saj so nas vendar oni izvolili. In Vendarle je res, da se tudi iz te krize lahko nekaj naučimo, nekaj smo se že naučili in to je treba ljudem pojasniti. Treba je tudi pojasniti, da smo že začeli reševati zadeve, da se zadev lotevamo od predmeta do predmeta in da se nočemo po nepotrebnem razburjati naših državljanov in naših politikov, vendar je res, da imata komisija in svet s tem veliko dela in da nimata vseh odgovorov na vsa zastavljena vprašanja, kar tako skritih v rokavu. Treba je tudi predvideti, kakšne bodo posledice uvedbe davka na finančne transakcije. Tudi gospodu Gigoldu lahko rečem, da je naše stališče jasno da je komisija že povedala svoje, da smo pristaši enakopravne obravnave finančnih institucij. Tudi naši sklepi iz oktobra so bili dovolj jasni in eh, razprava se še vedno nadaljuje. Ne gre samo za to, da nekaj trdimo, gre za to, da moramo ljudi tudi prepričati v to in tudi veliko truda je vloženega v to, da se pogovorimo s 27 vladami držav članic. Razumem tudi, kar so povedali drugi govorniki, da mora biti ta davek, če naj bo učinkovit, zastavljen tako, da bo pokrival čim širše področje. Potem glede upravljanja s tem področjem na svetovni ravni in primerjalne tabele, o kateri smo slišali, menim, da je treba upoštevati tudi druge regije v svetu. Tudi Brazilija in Afrika sta pomembni, ne samo Združene države Amerike. In eh, sam bom res poskrbel za to, da bom upošteval vse te elemente, ko vam bom podal svojo preglednico. No, kot smo slišali tudi od drugih govornikov, nimamo vsi enakih orodij v rokah, nismo vsi išli iz iste situacije in zato je treba imeti tudi različne pristope. Mi ne moramo imeti enakega pristopa kot američani. Tudi pri nas so pogoji za velikost bank, za višino nadziranih eh, finančnih transakcij in tako naprej različni kot v Ameriki. In vendar bi se rad dozoril na najbistvenejše vprašanje. Eh, razumem, eh, kaj ste mislili, ko ste dejali, da gre tudi za kredibilnost finančnih institucij in agencij. In zato smo tudi govorili o tem, da bi dosegli večjo kredibilnost novo predlaganih odborov in organov. Tudi gospod Karas nas je na to opomnil. In eh, naj vas spomnim, gospod Karas, tudi na podlagi dobrega sodelovanja s parlamentom smo že nekaj storili na tem. In dovolite mi, naj zaključim z besedami, ki smo jih že večkrat slišali danes. Več Evrope, res je, ampak mi moramo tukaj iznajti novo zakonodajo, nove oblike nadzora. Kdo je tisti, ki bo vse to obvladoval? Izumljamo na nek način tudi davke, ki bodo prizadevali prihodnje generacije govorimo o dobrem upravljanju, o obvladovanju, vendar vse to ni dovolj, če nimamo ustreznih ekonomskih projektov. In veliko smo o tem slišali tudi od predsednika Barosa včeraj. In kot rečeno, boste slišali več o tem še to jesen, ko bomo prišli na dan s konkretnimi predlogi za uvedbo novih oblik obdavčitev in tudi s predlogi za boljše funkcioniranje notranjega trga. Številni med vami ste omenjali mnoga odprta ekonomska vprašanja, vendar vam lahko zagotovim, da tako pri svetu kot pri komisiji eh, oblikujemo nove predloge eh, tudi v zvezi z evropskim semestrom. Popolnoma Jasno je, da imate tudi vi predloge, zato se gre za nekaj povsem novega, gre za novo obliko sodelovanja, koordinacije, za proaktivno delovanje. In seveda moramo pri tem upoštevati suverenost nacionalnih parlamentov. Sam sem zelo naklonjen temu, in rad bi videl tudi sam, da imamo najprej pred seboj zelo jasno in podrobno sliko o tem, kaj se dogaja v posameznih državah članicah, ker potem bomo videli tudi, koliko imamo pravzaprav skupnega. Lahko vam samo še enkrat zagotovim pripravljenost komisije za nadaljne sodelovanje na tem področju in hvala za vašo pozornost in komentarje. In sedaj dajem besedo svetu, gospod Renders. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, dovolite mi naj se najprej zahvalim vsem, ki ste se oglasili in lahko samo še enkrat eh, pozdravim ta dosežek, eh, ta dogovor, ki je bil dosežen včeraj in s tem bi rad podaril tudi odlično sodelovanje med vsemi tremi institucijami. To je po mojem res velik dosežek, je prava dodana vrednost v luči te krize, s katero se spopadamo in eh, res je, da moramo sedaj poskrbeti za korak naprej, za vsezne postopke nadzora, tudi za poimenovanje konkretnih oseb, ki bodo zadolžene za vse to. No, slišal sem tudi že več vprašanj ravno tukaj, da se moramo gibati v smislu več Evrope ampak gre tudi za vprašanje učinkovitosti, tudi za učinkovitost tega predvidenega nadzora. Ampak, kot rečeno, je to šele prva in najbrž tudi najpomembnejša lekcija, ki smo se jo naučili iz te krize, da potrebujemo to novo strukturo, da moramo zadeve okrepiti, vendar od faze do faze, da bomo vzpostavili realno delujoč sistem nadzora. No, kot rečeno, se bomo že danes popolne lotili triloga, govorili bomo o skladih za financiranje in v končni fazi se lotevamo zadev, ki se ne morejo razvijati ločeno, ker hodijo z roko v roki. Gre pa tudi za posamezne vidike razvoja, tudi razvoja investicijskih skladov in tudi komisar Barnier je rekel, da želimo skupnimi prizadevanji vzpostaviti zelo strog, natančno določen koledar za naslednje prihodnje delovanje. Ne pričakujem sicer, da nam bo to uspelo že danes popovdne, vendar bo to že prvi korak. Hočemo vzpostaviti okvire, ki bodo dejansko poskrbeli za večjo varnost naših državljanov, za zaščito finančnih transakcij na ozemlju Evropske unije. Glede napredka del na ureditvi nadzora, lahko rečem, da bomo imeli že v času neformalnega sveta dobro primerjavo, kaj se dogaja na obeh straneh Atlantika in to smo imeli že v načrtu in neformalni ekofin se bo lotil razprav tudi o tem in to bo zadevalo ne le svet in komisijo, temveč tudi Evropski parlament, ker si bomo vsi skupaj izmenjali med seboj mnenja. Lahko pa zaključim z ugotovitvijo, da se tudi mi na tej strani Atlantika zelo dobro zavedamo, kaj se dogaja in da bomo ustrezno ukrepali gospod Mišel Barnier bo, kot je sam dejal, prišel na plano s konkretnim predlogom o skladih za reševanje bank. Vendar, kot veste, smo se že pred desetimi leti pogovarjali o zelo sorodnih zadevah in tokrat sem poskušal v funkciji belgijskega predsedstva samo vzpostaviti nek dokument, ki je osnova za razpravo. In s tem smo podali tudi neke vrste belgijski vidik te zadeve. To je bilo veliko lažje pred desetimi leti. Tokrat namreč je razprava postala zelo živahna in moram reči, da sem zadovoljen, ker s tem pride tudi do veliko krepkejših in koristnejših predlogov. In eh, morda bi bilo dobro, da bi še nadalje razvijali te ideje, nove zamisli, ki jih že cvetijo v nekaterih državah članicah, da iz tega vsi skupaj potegnemo ideje za boljše rešitve. Seveda pa imamo tudi nekaj zunanjih partnerjev, s katerimi gremo lahko skupaj v isto smer. Vendar dovolite mi, da vas spomnim še enkrat, ta razprava se mora nadaljevati, še nadalje mora biti poglobljena, zelo aktivna. In eh, to bomo tudi še podarili na neformalnem ekofinu konec meseca. Potem pa bo seveda tudi zelo pomembno vprašanje, kakšna bo poraba zbranih sredstev od obdavčitve. Ne delamo si utvar, da bi bilo krize kar tako kmalo konec, zato imamo tudi določene obveznosti in ista namenska sredstva bi nenadoma morali uporabiti kar za tri do štiri področja. Te zadeve niso nikakor lahke, vendar bo o njih treba razpravljati in gospa predsedujoča, v kratkem bom zaključil, naj povem še nekaj besed o proračunskem usklajevanju. Nekakor si ne delam utvar, da bi bilo stanje v posameznih državah eh, lahko in vemo, da je eh, različno tudi v državah članicah, ki so v evroobmočju in treba je vedeti, kako bi lahko uporabili določene mehanizme tudi za tiste države članice, ki niso v evroobmočju. Usklajevanje proračuna je tudi s tem povezano vprašanje. Dovolite mi, naj vam še enkrat poudarim, da gre za pomembne vplive na razvoj, gospodarski razvoj, za poslovanje, socialno politiko, ki jo bomo v prihodnje vodili. Vse to so proračunske razprave. In ne gre samo za vračanje na predhodno stabilnost v državah članicah, temveč gre za vprašanje razpravljanja o dejanski kakovosti zastavnih ciljev in politik. Zato se moramo aktivno lotiti številni področji, tudi boja proti podnebnim spremembam. Belgijsko predsedstvo vam je na voljo da čim hitreje napredujemo na vseh teh področjih in še veliko tega, kar bomo omenjali, ko bomo govorili o investicijskih skladih. Najlepša hvala, s tem zaključujemo razpravo in zahvaljujem se vsem udeležencem. Gremo naprej po dnevnem redu, gre za drugo obravnavo poročila gospe Jegle in si